Good afternoon, ladies and gentlemen. I'll open our REGI meeting. Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Bomo začeli z našim odborom REGI. Upam, da bodo prišli še drugi člani našega odbora. Hvala lepa gostom, da ste prišli. Najprej dnevni red. Imam pa še dve pripombi. Namreč dve spremembi za dnevni red, um, ki je predlagan. Prva sprememba pozitivne novice. Mateško predsedstvo je prejšnji teden predlagalo v Koreperju, da bo svet pripravil kompromisni predlog za dosje za naravne katastrofe. Po posvetovanjih za pogajalsko ekipo se je izkazalo, da bo kompromis spremljiv za člane pogajalske ekipe in koordinatorje. Torej, dobili so um, večino članov odbora regij. Torej, hvala lepo vsem članom odbora Rige, ki so sodelovali na tej izmenjavi eh, stališču oziroma e-pošt in podobno. Tako smo dobili priložnost, da tudi pošljemo naše sporočilo svetu in to še pravočasno. In svet je poslal kompromisni predlog tudi uradno in sicer v obliku običajnega pisma, ki ga je podpisal veliposlanik predsedstva. To je bilo potem poslano vam, to je poslal sekretarat v um, sredo 24. maja, torej vsi ste obveščeni. Sedaj je treba torej, dati na dnevno reče eh, glasovanje o tem dosjeju, torej po drugo točko in tako bomo lahko zaključili s tem dosjejem še do konca tega mandata, torej do počitnic. Torej predlagam, da dodamo še drugo glasovanje na naš dnevni red je to spremljivo? V redu, ja, gospod sem v Nisleroj. Hvala, ja, seveda je spremljivo. Ste se zahvali torej, članom, ki so sodelovali na eh, teh pogajanjih eh, pred trialogom, ampak vi ste povezali oba svetova, torej svet in pa odgovornost ter pa financiranje in pa na drugi strani solidarnost. In tako smo prišli do tega zgornjega pragu, torej 95 oziroma 5 odstotkov. Torej sedaj ne bomo kar um, odozeli sredstvo, kar tako. Torej mislim, da je prav, da smo prišli do tega dobrega kompromisa in torej prav je, da oblikujemo stališče potem lahko tudi dosežemo svoje v pogajanjih svetom. Kajti na začetku smo imeli zelo razkajoče se stališče, zato res čestitke vam za to glasovanje. Hvala. Ja, res mislim, da smo prišli do odličnega kompromisa. Kajti, nekje na sredi poti smo se srečali. Veste, kakšno je bilo naše stališče, torej 100-odstotno sofinancirane, ampak 5-odstotni prak svet pa je želel 90 odstotkov sofinancirana brez pragu. In torej vsakdo je malce popustil, naredil nekaj korakov nazaj in končno smo prišli do rešitve. In to sicer ni predlog, kot je bil začetni predlog komisije, ampak je pa to nekako spremljivo za oba so zakonodajalca. In sedaj bomo lahko šli naprej in bomo pospešili napredek pri tem dosejo tako bo lahko tudi komisija podprla italijanske regije, ki so bile prizadete zredi teh potresov, teh zelo hudih potresov. Torej, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tem postopku in upam, da bomo lahko to glasovanje vključili na dnevni red. Potem druga sprememba za dnevni red, to so pa negativne novice. Strokovnjaki naj bi predstavili rezultate študije ki smo zahtevali glede postopka zaključitve za zadnje programsko obdobje. Gospod Ferri z Univerze Straslajtu ni mogel priti, eh, oziroma ne more priti na jutrišnje zasedanje. Torej, zaradi odpovedi britanskih letov, torej njegov let je bil odpovedan eh, in ne more priti rezervirati drugega leta, oziroma ni dobil drugega prevoznega sredstva do sem, torej ne more priti. Ampak vseeno bo tukaj predstavnik Evropske komisije v dvorani in če se strinjate, bomo ohranili to točko na dnevnem redu in bomo izmenjali stališče za predstavnikom Evropske komisije. Je to v redu? Gospod Van Nisleroj, imamo pri tem kakšen dokument? Hvala kot podporni dokument. Javimo um, eh, pozetek oziroma obrazložitvi memorandum um, v teh dokumentih za zasedanje. Gospod Van Meteburg. Ja, mislim, da bo strokovnjak eh, kmalo podal predstavitev, zato bilo bolje, da predložimo celotno točko, torej, da bomo o tem govorili skupaj s strokovnjakom da takrat poslušam predstavitev in da ne poslušamo tega dvakrat, torej enkrat s komisijo in potem še enkrat poznajem. Kaj ti strokovnjaki so opravili to študijo, zato mislim, da je bolje, da to obravnamo skupaj, torej poznaje preloženo. Gospod Von, vprašanje imam. Ali želite vprašanje? povabiti strokovnjaka, kdaj poznaje na sestanek ali pa ne bori s tem. Ja, lahko ga povabimo na nek drug sestanek, poznaje, seveda, ni problema, to je možno. Torej, kaj mislite? V redu. Torej, to se zdi smiselno. Če lahko povabimo strokovnjaka za kdaj drugič, potem res lahko priložimo to točko na dnevnem redu, torej na naslednji sestanek recimo. Takrat potem še enkrat povabimo strokovnjaka in se pogovorimo s strokovnjakom in drugimi naenkrat. Je to v redu? Ja, v redu. Torej smo spremenili dnevni red, kot je bilo sedaj obrazloženo. Ali lahko sedaj s temi spremembami potrdimo dnevni red? Ja, hvala. Nijem nobenih drugih obvestil. No, eno obvestilo bi lahko bilo to, da imamo poročilo uh, iz Azorskih otokov, no ampak gospoda pročevalca ni tukaj, zato bo jutri to predstavil. In sedaj smo pri naslednji točki. Splošni proračun EU za proračunsko leto 2018. Vsi oddelke. Tukaj je gospod Siegfried Murešan. Sem prav izgovorila? On je splošni pračevalec za proračun 2018, kar pa meni, da je odgovoren za proračun komisije. To se stala okoli 95 odstotkov celotnega proračuna. Gospod Murešan želi sodelovati z vsemi pristojnimi odbori, torej, ki so odgovorni za proračun posamična področja regije, odgovorna za kohezijsko politiko. Ta se stavlja eno tretjino proračuna komisije in zato smo torej um, zelo odgovoren odbor, bomo prevzeli to odgovorno vlogo in dobrodošli tukaj. Danes bomo imeli prvo razmenjavo mnen pred predstavitvijo predloga proračuna komisije. Komisija bo to predstavila jutri, če se ne motim. Torej, malce prehitemo sedaj, ampak Gospod Morešan, prosim, beseda je vaša. Thank you very much, uh, madam. Hvala lepa, gospa predsednica. Kolegice in kolegi, vsi lepo pozdravljeni. Ja, sedaj smo v fazi proračunskega postopka, kjer je parlament sprejel poročilo o smernicah za proračun Unije za naslednje leto. To smo storili na marčevskem plenarnem zasedanju. V tem poročilu smo predstavili politične prioritete za proračun za naslednje leto. Sam sem pripravil to poročilo in smo ga sprejeli za veliko večino na plenarnem zasedanju. In smo povedali komisiji, kaj pričakujemo torej od tega, torej kakšne bile politične prioritete za proračun naslednje leto. Sedaj se pogovarjam z vsemi odbori v parlamentu, se pogovarjam s kolegi in želim nasplošno predstaviti, kaj bi mora biti naše glavno stališče in pa glavne prioritete za proračun za naslednje leto. Predvsem me zanima, kaj vi mislite, kaj je pomembno za vaša specifična področja in kot ste povedali, gospa predsednica, eh, tukaj imamo zelo široka področja in zato se veselim naše razprave. Torej, sedaj sem tukaj, to je začetek našega sodelovanja za to leto in zato sem prišel tako zgodaj, še preden je komisija sploh predstavila ta predlog proračuna, torej jutri. Tako da bomo začeli z razpravo čim prej, začeli bomo s tem dialogom. Kajti sam se torej splošni pročevalec in še pred pogajanje z komisijo in pa svetom je prav, da sem obveščen o tem, kaj vi mislite, kaj mora biti naše prioritete. Torej sploh za vaše pristojnosti me to najbolj zanima. Sedaj se dvoje dogaja, kot prvo sam se pogovarjam s vsemi parlamentarnimi odbori in kot drugo, jutri bo komisija prišla sem in predstavila predlog proračuna za naslednje leto. Torej, mi smo sprejeli svoje poročilo o smernicah, o prioritetah. Jutri bo komisija predstavila predlog proračuna. Prišli bodo v parlament, um, v odbor za proračun in potem bo parlament oblikoval svoje stališče. Tudi svet, seveda. In potem jeseni bomo opravili pogajanja oziroma eh, postopek usklavanja in spravni postopek. Vsi parlamentarni odbori bodo tudi pripravili svoje stališča in bomo se samo poštevali. Sedaj pa prioritete za proračun naslednje leto. Sam sem predstavil dve glavni prioriteti, dve področje, kjer se mi zdi, da se moramo osredotočiti na naslednje točke. Kot prvo, eh, rast in zaposlovanje in kot drugo, varnost, sploh varnost državljanov to sta glavne prioriteti, ki se mi zdi, da to evropski državljani pričakujejo od nas, od Evropske unije, torej gospodarsko rast in pa varnost pričakujejo. Kako bi to lahko dosegli? Kot prvo, gospodarska rast in delovna mesta. Kako doseči trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest? Potrebujemo konkurenčno, močno gospodarstvo. Gospodarstvo mora biti privlačno za MSP-je in pa za zasebni sektor nasplošno, kajti od tam prihajajo delovna mesta. Infrastruktura je zato relevantna, tukaj sploh mislim na CEF, na primer, potem raziskave in razvoj, tukaj mislim obzor 2020, potem MSP-ji, tukaj mislim um, COSME program. To so zelo pomembni dejavniki. Prav tako se vedno zauzemam za to, da delujemo tudi za financiranje pobude za zaposlovanje mladih, kajti brezposobnost med mladimi je še vedno previsoka pri nas. Po drugi strani pa moramo biti odprti za pripombe tudi računska sodišča. Računsko sodišče je dejalo v svojem poročilu, da lahko še izboljšamo nekatere vedike pobude za zaposlovanje mladih. Torej, ja, seveda nadaljujemo s to pobudo, ampak moramo izboljševati nekatere dejavnike, ažurirati nekatere konkretne faktore marsikaj smo se naučili v zadnjih nekaj letih. Tudi Erasmus, na primer, je pomemben projekt, kjer želim, da nadaljujemo s tem, kajti tu gre, ja, sveda za izmenjavo študentov, ampak kot drugo, 64 odstotkov vseh delodajalcev ceni, če imajo mladi mednarodne izkušnje. Um, torej, ali pa tudi nasplošno, ne samo za mlade to velja. Torej, Erasmus je nekaj, kar velja za izmenjavo študentov, pa tudi um, nekaj, kar izboljšuje dostopnost do trga dela. To lahko potem tudi vodi v večjo mobilnost na trgu dela. Torej, če si šel nekam um, preko programa Erasmus, potem boš bolj kvalificiran za to, da najdeš delovno mesto tudi v drugi državi. Potem varnost in zaščita državljanov. Tukaj moramo biti zelo iskreni. V tretjem in četrtem razdelku imamo zelo omejena sredstva na voljo in zato moramo razmisliti o tem, kako več doseči z omejenimi sredstvi in viri. Prav zato mislim, da agencije Evropske unije, ki so odgovorne za pravosodje in notranje zadeve, um, so agencije, ki jih moramo odpreti in ravno tukaj, kot rečeno, imamo dokaj malo sredstva, ampak lahko dosežemo ekonomijo vsega in pa čim večjo dodano vrednost za večjo varnost in zaščito državljanov, za zaščito naših zunanjih meja torej EASO, Frontex, Europol, Eurojust, eh, želimo jih okrepiti in tudi povišati proračun, če mogoče, tudi povišati število osebe, če mogoče in upravičeno in sploh želim, da te agencije bolje sodelujo med seboj. Prav tako podpiram tudi pripravljanje ukrepe za obrambo, kar sedaj pripravlja Evropska komisija in naj bom zelo jasen glede tega področja. Tukaj seveda lahko dosežemo ekonomijo obsega pri obrambi in pa pri raziskavah in obrambi. Če bomo na obravnem področju nekaj dosegli na evropski ravni, zaradi krmi obsega, to pomeni naslednje, torej ne bomo porabili istih virov um, na isti način v 28 državah, ne želimo to razširiti na evropski ravni, torej usklajeno in potem lahko dosežemo tudi sinergijo med 28 državami. Veliko EU država je tudi članic NATO. Torej, EU lahko stori več za svojo obrambo, to ni v nasprotju z našimi zavezami NATO. NATO tudi sam pravi, da pozdravlja to, da bi Evropa storila več na tem področju eh, obrambe. Potem enako varnost in pa zaščita državljanov. Tukaj mislim, da moramo pogledati našo bližnjo soseščino, tako južno kot vzhodno soseščino, kajti varni bomo samo, če smo obkroženi z državami, ki so polne blagine, čim bolj varne. Eh, to velja sploh za um, države iz vzhodne sosečne, ki so podpisale eh, uh, prižutni sporazum, torej uh, Moldavija, Ukrajina in Gruzija so te tri države, ki so podpisale pridružitveni sporozum in moramo jih podpirati. So začele z evropsko potjo in sedaj um, so po drugi strani um, ravno blizu zelo aktivne, agresivne Ruske federacije. Potem Jordanija, Libanon uh, na jugu pa se srečuje z velikim pritokom beguncev in sedaj mislim, da porabljajo sredstva za to, da obravnava ta problem in mislim, da je prav, da se tega problema lotimo tam, torej v teh državah, eh, ne pa tukaj v Evropi. To je politično tudi lažje in tudi bolj varno za Evropo, kot tudi finančno smiselno. To so glavne prioritete. Sedaj pa moje poročilo glede smernic. Tu piše, da je regionalna politika zelo pomembno investicijsko orodje Evropske unije, glavno orodje pravzaprav. Sedaj smo priča zamudam pri izvajanju nacionalnih programov in te zamude so nespremljive. In to me zelo skrbi. Kot prvo, in to je pomembno sporočilo za ta odbor, če moramo porabiti evropska sredstva za nova področja, nečesa, kar nismo pričakovali leta 2013, za naslednjo obdobje, torej 2014-2020, potem bi rekel takole. Eh, v redu, nova področja ne smejo vplivati na projekte, ki že tečejo. To velja tudi za kohezijsko politiko. Vem, da moramo več narediti, naprimer za begunce, potem za nezakonito migracijo in podobno. Ampak to ne sme iti na škodo drugih projektov, ki že tečejo. Veliko je projektov ravno v okviru kohezijske politike ter pa inovacij ter pa infrastrukture. Vse to so ključna področja za ustvarjanje delovnih mest v Evropi. Potem za proračun za lansko leto. Um, v 1B smo prevzete obveznosti premalo izkoristili, kajti nekateri projekti niso tekli v redu, niso bili imenovani vsi pristojni organi in na terenu niso porabili vseh sredstev. Ampak sedaj mislim, da se bo situacija izboljšala za leto 2018 za proračun kajti leta 2018, um, eh, torej nekateri projekti morajo začeti teči, um, leta 2018 je že skrajni čas za to. Sedaj imamo že 409 um, eh, od dobrih 500 organov že akreditiranih, situacija je v redu, naprimer. Um, v Bolgariji naprimer 90 odstotkov kreditiranih, potem eh, Poljska isto približno, potem Nizozemska 8 od 8, potem Švedska 14 od 14, torej zelo visoke odstotke, ampak neke države še vedno zaostajajo, kot je naprimer v Romuniji, kreditirali smo samo 20 eh, odstotkov vseh eh, upravljanih organov. Torej, zato pozivamo države, da pospešijo ta postopek kreditacije upravljanih organov. Treba je zaključiti ta postopek še pred koncem tega leta tako da bo programe dejansko lahko tekli naslednje leto. Bom poskrbel za to, da bomo imeli zadosti sredstev za, torej, predvsem obveznosti za uh, naslednje leto, tudi za plačila, kajti mislim, da Evropa mora plačati svoje račune, če ne je to zelo slab signal in za ekonomijo, za upravičence, prejemnike sredstev, za javni zasebni sektor, za vse je slabo, če Evropa ne plačuje računov. Potem pa še za ostane in pa neplačeni računi na začetku leta 2016 je bilo to 2,3 milijarde eh, evrov, to je zelo visoka številka. Leta 2014-2015 eh, smo imeli 25 milijard ehm, evrov, to je bila visoka številka, sedaj smo zmanjšali te zamude in smo plačali dogove za nazaj, ampak ne želimo tega jojo učinka, to smo vedeli leta 2014-2015 takrat smo imeli veliko zastajanje, zamudo in sedaj so se stvari nekoliko izboljšale, sedaj lahko plačujemo svoje račune, absorpcijska stopnja um, sicer je še vedno dokaj slaba, ampak vseeno moramo poskrbeti za to, da bomo imeli zadostna plačila za naslednja leta. Kajti, če ne, se bo zgodilo, da bomo na koncu tega MFF-ja imeli iste izzive kot v preteklem MFF-ju, torej večletnem finančnem okviru, kar bo pomenilo, da ne bomo plačali svojih računov in vedno več bo zamud in to bo problem. Uh, Torej tega si ne želimo. In mislim, da se temu lahko izognemo z dobrim upravljanjem in pa z dobrim gospodarenjem in načrtovanjem s tem v zvezi. To je vse z moje strani, gospod predsednica, gospod in gospodje, za enkrat. Torej, regionalna politika je glavno in naložbeno orodje in to moramo okrepiti za naslednje leto, to je že v smernicah. Uh, za sedaj, potem naprej, potrebujemo zadostna plačila in tako lahko organi za upravljanje um, lahko delajo, ampak najprej jih je treba akreditirati in potem lahko se vlaga sredstva. Potem pilotni projekti. Vem, kolegi iz regija so bili zelo aktivni na tem področju in ste uložili predloge za 13 pilotnih projektov uh, pred 3. majem, ko je bil rok za to. Takrat je bil odbor to poslal računskemu odboru. Mi smo to poslali naprej, skupaj tudi komisiji za predoceno. Kakšen je sedaj postopek? Sedaj čakamo na to, da bo komisija Eh, poslali svoje predocene, oni bodo ocenili te projekte in potem bomo pripravili svežen projektov za financiranje, predvsem na podlagi te predocene strani komisije. Torej, če naprimer bo pilotni projekt dobil oceno A ali pa B, potem je zelo verjetno, da bo ta projekt financiran iz proračuna Evropske unije za naslednje leto, če bo številka, torej ocena, nižja, potem bo to nekoliko teže. Ampak kot rečeno, bomo pripravili ta naš svežen in bomo razmislili o teh projektih, eh, predvsem o tistih, ki so dobili dobro oceno strani komisije. To je vse z moje strani in hvala pa še enkrat, da ste mi povabili sem. Se veselim vaših pripomp, sploh ko gre za situacijo na terenu, sploh ko gre za plačila, za organe za upravljanje, za nacionalno raven. In bilo bi dobro, če bi ostali v tesnem stiku preko tega počunskega postopka, in vaši prispevki seveda mi bodo zelo pomagali tudi v naših pogajanjih s svetom in komisijo. Hvala. Uh, Hvala lepa za, te, za to podrobno predstavitev. Sedaj se je oglasilo več kolegov. Potem na koncu se bom tudi sama oglasila, sem pročevalka za naš odbor s tem v zvezi in upam, ja, da bomo vse skozi sodelovali v celotnem postopku. Gospod Ban, niste roj. Gospod Polček, pravzaprav, eh, vi ste prvi. Pani predsedkinja za eh, udelanje slova, ja bih... Eh, Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Kot prvo bi se tudi jaz rad dotaknil tega vprašanja proračuna 2018 in sicer bi rad dodal nekaj pripomp v zvezi s tem, kar je bilo povedano. Strinjam se, da moramo dati povdarek na proračun 2018. Seveda moramo paziti na vprašanje gospodarske rasti, novih delovnih mest, eh, trajnostni razvoj oziroma trajnostna rast. Vse to je zelo pomembno. Naša prioriteta pa morajo biti tisti izzivi, pred katerimi se Evropska unija v tem trenutku s katerimi se sooča, gre za migracijsko krizo, humanitarno krizo, tudi druge izzive, pred katerimi je zdaj Evropska unija. Prvo vprašanje torej je, za koliko se bodo povečali izdatki glede na te nove izzive, ki so pred nami. Potrebujemo odgovor na to vprašanje in zanima me konkretno, o kakšnem povečanju izdatkov tu govorimo. Kar zadeva program Obzore 2020 in na splošno vprašanje izobraževanja strinjam se, da je Erasmus pozitiven primer, to je nekaj, kar moramo spodbujati še naprej. Res je, da ima ta program tudi določene posteljice za delo, delodajalce. Ti namreč vedo, da je to pomembno z vidika doseganja rezultatov na trgu dela. Glede odločitev o podaljšanju življenjske dobe EFSA in glede povečanja proračuna EU za 26 milijard evrov je, kot rečeno, pomembno vedeti, kako se bodo spremenili izdatki glede na vsa ta jamstva. No in še nekaj, kar zadeva kohezijsko politiko. Tu moram povedati na povedati sledeče. Potrebujemo večjo mero fleksibilnosti in tudi več finančnih eh, rezerv eh, za primere, da je potrebno hitro ukrepati na tem ali onem področju. Skratka, te proračunske postavke mislim, da je treba nujno ukrepiti. No in ne nazadnje, še vprašanje, ki se meni ti zelo pomembno, kar zadeva ta osnotek proračuna. Namreč treba je odgovoriti na vprašanje višine upravnih stroškov in za koliko se bodo ti stroški povišali. Svet namreč eh, zahteva znižanje stroško administracije EU in eh, mislim, da tu tudi potrebujemo določen manevrski prostor. Pripričan sem, da imamo nek manevrski prostor. Vprašanje torej je, za koliko se bodo ti stroški povišali v skupnem proračunu za leto 2020 znižili. In še zadnja stvar z moje strani, gre za zamude pri plačilih. Zelo me veseli, da letos nimamo več tega velikanskega odprtega vprašanja neplačenih faktur, vendar le tu ostaje še približno 200 milijonov evrov, to je zelo visoka številka in mislim, da mora Evropska unija storiti vse za to, da se ta plačila opravijo in da v prihodnje ne bo prihajalo do teh zamot. Hvala lepa, gospod Von. Hvala lepa, gospa poročevalka, gospa predsednica. Gospod Pirinski je poročevalc v senci za SD, ampak bo nekoliko zamudil, ne prosil, če lahko jaz povem nekaj s tem v zvezi. Najprej se zahvaljuje za te smernice, tudi za to predstavitev odboru za regionalne zadeve. Skupina SD in eh, vsi kolegi v tem odboru mislim, da bi vsekakor lahko pozdravili to, kar je v smernicah zapisano v smislu tega, da mora imeti kohezijska politika zadostna sredstva za 2018 in kot eh, je dejal poročevalec za odbor eh, proračuna, kohezijska politika in regionalna politika sta ključ do izboljšanja števila delovnih mest in rasti v Evropski uniji. Osebno menim, da je to naša najpomembnejša politika, tudi najbolj vidna politika, najbolj izpostavljena politika. V naših regijah veliko ljudi razume, kaj EU počne ravno zaradi eh, teh informativnih tabel, kjer piše, kaj je Evropska unija financirala. Tako da ja, pomembno je, da imamo to financiranje, pomembno pa je tudi, da to financiranje postane bolj vidno za številčnejše državljane. Eh, kot eh, je bilo rečeno, začetek je bil počasen, implementacija je bila slaba, ampak to je vedno tako na začetku vsakega programa. Eh, sam sem sodeloval pri številnih takšnih projektih v zadnjih letih in vedno je mm, začetek šibak. Države članice krivijo komisijo, komisija potem države članice, skratka vse to potem povzroča določene težave v smislu izvrševanja proračuna, ampak dejstvo je, da je 86 proračunskih organov zdaj že identificiranih, tako da mislim, da lahko zdaj pričakujemo povečanje števila zahtevkov. Zato je ključnega pomena, kot je bilo rečeno in kot eh, je dejal poročevalec odbora za proračun, da ima kohezijska politika zadostna sredstva v letu 2018. Jutri bomo prejeli osnovno proračuna komisije, začeli bomo s pogajanji in ta pogajanja bodo težka. Sam sem bil eden od uh, poročevalcev za leto 2013 in eh, vedno znova mm, imamo potem velik boj glede plačili vsako leto. In sprašujem se, ali bo morda letošnje leto še teže, kajti vsi vemo, da bo Združeno kraljestvo zaskrbljeno zaradi svojih prihodnih obveznosti in bo zato eh, dokaj nepripravljeno potrjevati povečevanja evropskega proračuna. Verjetno se poročevalec tega dobro zaveda, ampak to bo verjetno ena ključnih bitk, ki nas čaka v prihodnih mesecih. Poročevalec in odbor za proračun upam, da se bodo lotili tega boja za kohezijsko politiko. To je absolutno nujno za nas. Celo regije v Združenem kraljestvu, kot pri nas v Walesu, bodo še naprej porabljala dodeljena strukturna sredstva v prihodnih letih. Tudi za nas v Združenem kraljestvu je pomembno, da se ta plačila za kohezijsko politiko zagotovijo tudi v prihodnje. To ne bo enostavno, upam pa, da bo poročevalec odbora za proračun danes eh, seboj odnesel občutek, eh, ki ga mi imamo tudi na mreži, to ključnega pomena za delovna mesta in investicije v Evropski uniji. In pomembno je, da se ta parlament bori za primeren proračun za kohezijsko politiko v letu 2018. Hvala lepa, gospa Tomašič. Hvala lepa, gospod Brec. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Andrew Lurie je poročevalec v senci eh, naše skupine, danes ga ni tu, zato par, bez, par besed v njegovem imenu. Vsi se zavedamo, da so določenja, določene pomankljivosti, kar zadeva sistem finančnega planiranja, eh, kar je privedlo do neplačenih eh, računov, do zaostankov pri plačilih. In to je posledica večletnega finančnega okvira, prejšnjega večletnega finančnega okvira, ki se je vse prenesli v sedanjega. Kar zadeva izvajanje operativnih programov za 2014-2020, Eh, lahko pridemo do podobne situacije v prihodnosti in onemogočimo rast. In zato je izjemno pomembno, da najdemo strukturno rešitev za te težave in to še pred koncem, pred iztekom sedanjega večetnega finančnega okvira in da se prepreči ponavljanje teh težav tudi v naslednjem finančnem obdobju. Hvala lepa. Dovolite mi, da kot poročevalka za odbor za regionalne zadeve, torej kot pripravljalka mnenja, omenim par zadev, ki so pomembne za naš odbor. Hvala vsem kolegom in pripričana sem, da nam bo uspelo opredeliti zelo jasno sporočilo in mnenje odbora za regionalne zadeve, kar zadeva proračun 2018. Najprej hvala, da ste tu na tej razpravi še preden to posredujemo na proračunski odbor, to je zelo pomembno za naš odbor mi seveda natančno sledimo celotnemu procesu eh, plačil in eh, izvrševanja proračuna za leto 2017. Imamo zelo jasno stališče, kar zadeva ta proračun in eh, seveda nadaljujemo z delom v isti smeri tudi za leto 2018. Kot so kolegi že omenili, bomo ustrajali na tem, da smernice, ki jih bo Evropski parlament potrdil oziroma ki jih že je potrdil marca letos, da se tem smernicam sledi tudi v pripravi proračuna za leto 2018. To je izrednega pomena za kohezijsko politiko, da torej sledimo vsem pripombam, ki smo jih podali v teh smernicah. Kot drugo, naomenim, da mora proračun Evropske unije odražati in podpirati prioritete, ki so v tem trenutku v spredju v Evropski uniji. In zato se pa ponoma strinjam z vami, da potrebujemo dve ključni usmeritvi in sicer rast in zaposlovanje ter uh, varnost evropskih državljanov. Ko zadeva rast in zaposlovanje, kohezijska politika je glavna politika, ki podpira te procese v državah članicah in zelo pomembno bo, da bedimo nad tem vprašanjem in da preprečujemo, morebitne zamude v letu 2018 zaradi zelo nizke ravni plačil v letu 2017. Zdaj, če bo prišlo do povečanja plačil strani eh, držav članic, eh, če bo torej prišlo do večjega števila zahtevkov za plačile iz držav članic, obstaja nevarnost, da bo zamuda eh, prav tako povečanja nastala, tako kot je v preteklih letih. Zato je pomembno, da se poplačajo vsi zahtevki držav članic, kar zadeva implementacijo kohezijske politike in da se na ta način dokaže pomen te politike in da se dokaže tudi sposobnost te unije izpolnjevati proračunske obveznosti in dogovore dosežene z državami članicami. Resnično smo mnenja, da mora komisija nadaljevati z implementacijo proračuna EU, ki temelji na doseženih rezultatih. Podarjamo tudi pomen poenostavitve pravil. Naše stališče v odboru za regionalne zadeve je zelo jasno, zelo odločno, kar zadeva poenostavitev in to podarjamo tudi v našem mnenju o uredbi Omnibus, ki zadeva finančne uredbe za obdobje 2014 do 2020. To torej želimo podariti, to je izrednega pomena za implementacijo regionalne zadeve proračuna. Ključne prioritete so seveda investicije v rast in zaposlovanje, pametne investicije, konkurenčnost, infrastrukture, eh, inovacije, raziskave, podpore MSP-jem, vse to je seveda ključnega pomena. In v tem kontekstu moram podariti tudi ključno ulogo Evropskega sklada za strateške investicije, kot ste že omenili sami v vaši predstavitvi. Zelo pomembno je, da se mobilizira tudi sredstva zasebnega sektorja in da se poišče nove vire financiranja za izboljšanje implementacije proračuna. No in na zaključek naj povem tudi to, da je večja doslednost, več energetskih učinkov, več eh, komplementarnosti, tisto, kar potrebujemo v proračun EU. Komplementarnost in eh, doslednost med strukturnimi investicijskimi skladi, eh, FCM in drugimi nacionalnimi programi in programe, ki financirajo Unija, da se na ta način spodbuja investicije. Potrebujemo tudi bolj ciljno usmerjene ukrepe za izboljšanje prepoznavnosti evropskih strukturnih investicijskih skladov in pa tudi projektov in programov oziroma investicij iz EFSE in drugih eh, evropskih programov. To bo torej vsebina mojega predloga in upam, da bomo skupaj s poročevalci v senci uspeli spisati kakovostno poročilo odbora za regionalne zadeve. Gospod Van Nistelrov, izvolite. Ja, če se smem navezati na zaključke, ki so jih že podali kolegi, ki ste ga vi predsedujoče tudi podala, Mi dovolite par pripomb. Najprej, tu govorimo o fleksibilnosti proračuna. Tudi v smernicah je govor o tem. In če se je kakšna politika izkazala za fleksibilno, če se je kakšna politika izkazala za takšno, da je sposobna uh, lotevati se novih izzivov in novih potreb, je to ta. Uh, kot ste dejali, dosegli smo dogovor glede naravnih katastrof, uh, preučujemo, kako to omogočiti, ne da bi s tem ogrožali naše dogovore z državami članicami. In smo našli rešitev. In podobno smo tekom tega procesa uspeli tudi sprejeti zakonodajo z področja migracij. Tako da ni vedno tako, da če pride do nečesa novega, potrebujemo novo proračunsko postavko. Kot ste dejali prej, tu gre predvsem za vprašanje ciljev, ki jih želimo dosegati. Gre za rast in za poslovanje, gre za varnost, gre za novo nastale situacije, ki jih je potrebno na nek način upoštevati in mislim, da s tem, ko dajemo podarek na te prioritete, tudi kažemo na to, da vse to je možno. Kot drugo, zelo me veselijo vaše pripombe, kajti če želimo okrepiti kohezijsko politiko, potem to pomeni, da ta ni v nevarnosti. Nekateri pravijo, ja, saj bo EFSI opravil vse delo, EFSI bo omogočil zasebna sredstva. Po mojem ne. Imamo sicer sredstva EFSI, ki so izredno pomembna za to, da se ustvarijo pravi pogoji za rast gospodarstva, da torej lahko prilagodimo naše kapacitete v, mestah, v mestih in regijah za nov integriran pristop. Tam je znanje, tam so inovacije, tam je IKT, tam so eh, tudi trajnosti cilji, skratka cel nabor teh zadev, tako da tu lahko dosežemo rezultate. In ko ste dejali, ja, pomembno je, da ukrepimo obzore 2020. Tu gre za znanje in inovacije, ampak dejstvo je, da potrebujemo neke vrste pregovorno pristajališče in uh, to pristajališče, da vsa ta sredstva pa so naše regije, ki so sposobne ustvarjati inovacije, eh, krepiti izvoz, krepiti rast eh, in eh, zaposlovanje in ustvarjati novega bogatstva. Tako da mislim, da moramo to videti kot pač kolesa na avtomobilu, ki se vrtijo, kakšne pa motore, pa v bistvu vseeno. In pomembno je, da cesta, po kateri ta avtomobil vozi, predstavlja vse naše politike. Zdaj, ne razumem vseh teh strokovnih zadev, ki ste jih omenjali, ampak lansko leto sem slišal, da v pogajanjih za 2017 dejansko prispevek držav članic v proračun predstavlja upad zaradi počasnega začetka. Ampak če se sprejete obveznosti ne bodo spremenile, bo prišlo do zamud, ker do sedaj države niso plačevale, ne bojo plačevale naprej. Eh, zaradi brexita imamo veliko težav in to je nekaj, kar se nam bo še vrnilo kot problem. Kako torej preprečiti, da bi iz tega ali onega razloga eh, sprejete obveznosti v proračunu povzročile potem. Eh, podoben problem v letu 2018. No in potem, kot je predsednica že dejala, glede rezultatov. Naš sistem smo spremenili v sistem, ki je osredotočen na plačile na podlagi rezultatov, tako pač delamo in z naprejšnjim pogojevanjem in tako naprej. In absolutna noviteta je tako imenovani performance reserve, torej posebna rezerva, ki jo imamo v proračunu, za tiste, ki so resnično dosegali odlične rezultate. In to je čudno, kajti, kot ste dejali, nekatere države so že to dosegle, kar zadeva upravljalsko strukturo in tako naprej, nekatere še ne. In zakaj moramo zdaj čakati do leta 2018, da opravimo presojo teh rezultatov, zakaj čakamo do 2019, da ta denar steče? To je čista birokracija. Ehm, to je nekaj, česar ne razumem. Tiste države, ki so dosegle eh, dobre rezultate, ki so začele z izvajanjem projektov, morajo imeti možnost, da leta 2018 ta denar porabijo. To je leto dni pred volitvami, zakaj čakati do časa po volitvah. Potrebujemo namreč eh, moč, da ljudem eh, pomagamo, da vodimo volilno kampanjo. Eh, morda bi vam lahko s tem pomagal, ko rečem, da teh 6 odstotkov, 21 milijard, ki smo jih dali na stran v državah članicah. Dobro, gospod Morešan, lahko veliko dobrega s tem naredite, mi pa bomo vsekakor delali na tem, da spremenimo predpise, če bo to potrebno, to imamo že v naših eh, načrteh za prihodnost, tako da skupaj bomo morda dosegli neko inovativno rešitev. Hvala. Hvala lepa, gospod Damato, želite besedo? Ne. Še kdo drug od kolegov? Ne? Dobro. Hvala, gospod Morešan. Imate besedo. Hvala lepa. Najprej glede vprašanj v zvezi s konkretnimi številkami, ki so povezani, povezane z upravnimi eh, stroški in posamičnimi eh, proračunskimi uh, postavkami. Naj povem, da zaenkrat eh, s temi številkami še ne razpolagamo, čakamo namreč na predstavitev komisije jutri. Zaenkrat smo sprejeli smernice, jutri pa bomo imeli na mizi številke in takrat bo tudi priložnost, da začnemo o tem razpravljati. Glede Združenega kraljestva celotno leto 2018 bo vzrojno kraljestvo članica Evropske unije z vsemi pravicami in obveznostmi. Vzrojno kraljestvo bo um, prispevalo k proračunu, tako kot vse ostale države članice in bo tudi koristilo ta sredstva. Prihodnji odnosi med Združenim kraljestvom in pa uh, Evropsko unijo ne bodo imeli nobenega vpliva na proračun 2018. Vemo pa, da imamo že nekaj neposrednih eh, učinkov, kajti parlament in svet eh, sta se strinjala za revizijo tega večletnega finančnega okvira. To je bil kompromisni predlog, dober kompromisni predlog, ki smo ga v parlamentu sprejeli. Svet naj bi to sprejel, ampak sedanja vlada Združenega kraljestva je eh, to zaenkrat zablokirana eh, v svetu do 9. junija, se pravi po volitvah v Združenem kraljestvu dva, tri mesečna zamuda pri eh, reviziji MFF-a ne bo eh, povzročala velikih eh, težav, ampak če pa se bo to še bolj zavleklo, pa to bo povzročilo težave nismo pričakovali celo vrsto težav, ki so se pojavile od leta 2013, naj si gre za begonsko krizo, za terorizem in tako dalje. Torej vse to je bilo nepredvideno. In revizija večletnega finančnega okvira želi tudi okrepiti eh, programe, kot so obzorje 2020, instrument za povezovanje Evrope in tako dalje. Eh, to je povezano tudi z orodjem EFSI. EFSI je dobro orodje, ne sme pa nadomestiti kohezijske politike. In eh, mi smo to vrščajoč podpirali in to pomeni, da podpiramo tudi zasebna podjetja, ki podpirajo inovacije in vse to je odlično, ampak to ne sme nadomestiti kohezijske politike. Revizija MFF-a, ki. Um, je eh, potrebna tudi zaradi tega, ker je EFSI posegel v določena eh, sredstva. Poleg tega pa je revizija potrebna tudi eh, zaradi Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo je največji koristnik teh sredstev, ki so namenjena univerzam, kajti Združeno kraljestvo ima najboljše univerze, vodilne univerze. Ampak, kot rečeno, ta revizija mora biti sprejeta, sicer eh, bo to vodilo v negotovost eh, za proračun Unije za prihodne leto, če bo Črno kraljestvo to še naprej blokirano. Omenjena je bila tudi prožnost, eh, to drži od začetka tega večletnega finančnega okvira. Vsakeč, ko se je pojavila kriza, smo se mi odzvali eh, odgovorno. Omogočili smo sredstva za uh, Turčijo, uh, predvideli smo uh, uh, najprej 500 milijonov sredstev, na to uh, je bil, bila to milijarda uh, sredstev. Torej, predvideli smo uh, sredstva za begunce, za Turčijo, za Afriko ampak naš položaj kot proračunski organ mora biti tudi eh, eh, vzet eh, resno in stališče parlamenta mora biti vzeto resno v prihodnosti in tega ne smemo ogrožati. Poročilo o smernicah je bilo večkrat omenjeno. Moram povedati, da pri vseh razpravah, ki sem jih imel s komisijo doslej, sem razumel, da oni jemljajo te smernice resno, da razumejo naše prednostne naloge. Upam, da jutri ne bomo razočarani, ko bomo videli osnutek proračuna. Jasno smo si vsi želeli poenostavitve eh, pravil in to ne samo mi, tudi podjetniki so se velikokrat pritoževali, da nimajo dostopa do eh, finančnih sredstev Evropske unije, ne zato, ker teh sredstev ni na volje, temveč zato, ker so pravila preveč zapletena. Na to je bilo tudi govora o plačilih, o obveznostih. Eh, Najboljši način, kako se izogniti zamudah, je, da črpamo sredstva. Več eh, sredstev, ko eh, bomo črpali, manjše bo eh, tveganje zamud. Prav imate, ko pravite, da tudi politična tveganja torej po 29. Eh, marcu, ko je eh, Združeno kraljestvo sprožilo člen 50, torej ta politična situacija obstaja in bo obstajala še do eh, leta 2020. Stopnja črpanja se bo povečala v nekaterih državah, to je odvisno tudi od za to pooblačenih organov. Nasplošno velja, da ta raven še ni zadovoljiva in cilj je ta, da eh, morajo do konca leta eh, pristojni organi črpati ta sredstva. Zahvaljujem se vam za vse eh, uporabne pripombe, ki jih bom odnesel sabo in upam, da ne bomo razočarani jutri, ko bo komisija predstavila svoje poročilo oziroma svoj proračun. Hvala lepa. Hvala za vašo udeležbo na odboru regij in veliko sreče z vašim poročilom. Sedaj bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer eh, gre eh, za mnenje o eh, spremembi finančne strukture um, bio Podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, gospod Bogovič je poročevalec oziroma pripravljalec mnenja. Predlagali smo že uh, datum za vlogo amandmajo in to je 1. juni 2017. Nihče nima nič proti, dobro. Potem bomo lahko glasovali o tem mnenju 20. junija. Gospod Bogovič, imate besedo. Eh, hvala za besedo, gospod predsednica. Eh, maja 2014 eh, je bilo ustanovljeno, z uredbo 560 skozi 2014 je bilo ustanovljeno skupno podjetje za industrijske panoge, ki temelijo na rabi biomase. To je javno-zasebno partnerstvo, ki so ga ustanovili na eni strani Eh, eh, podjetja, ki so združena v Biobased Industry Consortium in na drugi strani eh, Evropska unija. Cilj je, da se združijo sredstva tako Evropske unije v desetih letih do leta 2024, je predviden prispevek v višini 975 milijonov EU sredstev, 2 milijardi 730 milijonov milijonov pa je predviden prispevek eh, tega konzorcija, Biobase konzorcija. Eh, to skupno podjetje eh, zbira sredstva na takšen način, da podjetja združena v Biobase konzorcijumu doslej najprej dajo sredstva v okvir svojega konzorcija, ta konzorci potem prenese del sredstev Eh, tudi na biobased industry, se pravi na to eh, podjetje v javno-zasebno partnerstvo. Tu se potem odobrijo upravičeni stroški in eh, se potem dajo nazaj sredstva iz tega podjetja za izvedbo projektov, <clears throat> za katerimi stojijo podjetje iz biobased konzorcijuma. Takšna pot se je pokazala kot neučinkovita, saj se podjetja, združena v tem biobased konzorciju, enostavno ne odločijo, da bi združila ta sredstva preko svojega konzorcija, preko podjetja in potem eh, čakala na ta, eh, na ta odobrena sredstva. Zato je eh, Barbez konzorcijom podal predlog, da se spremeni statut tega podjetja, v katerim se omogoči, da se lahko, da lahko podjetje direktno financirajo projekte in tudi del sredstev namenijo za delovanje tega podjetja takšen predlog je komisija pregledala, kar tudi se strinja z njim, kajti ugotavlja se, da bo na takšen način bistveno boljša sled denarja, da se bodo podjetja lažje odločila in da se bodo ta sredstva eh, za to, da se eh, naredi zagon biobased industrije v Evropi, eh, lažje pokoristila. Eh, sam tudi podpiram takšno spremembo, ki mislim, da je eh, del poenostavitev eh, in tudi podjetja, kot smo že dejali, se bodo lažje odločila in je pričakovati večje rezultate na tem področju, hkrati pa bodo podjetje moralo tudi zagotoviti v skladu z dosedanjo regulativo ves potreben denar tako za delovanje tega podjetja, kako tudi v projektnem delu. Eh, tako da sam predlagam, eh, da, eh, da odboru ITRE, ki je pristojni odbor za to poročilo, damo naše mnenje, s katerim se strinjamo, da, da se takšna sprememba uredbe potrdi. Na eni strani, na drugi strani pa predlagam tudi, da skupaj z odborom ITRE pripravimo Eh, izmenjavo mnen eh, na jesenske, enem od jesenskem zasedanju, eh, na kateri na to izmenjavo mnen povabimo tudi predstavnike tega Biobase Industry konzorcijuma, kakor tudi predstavnike, predstavnike Evropske komisije in ostale deležnike in od bliže, se, se od bliže informiramo, kako v bistvu ti projekti potekajo, ki so za razvoj te panoge zelo pomembni in v bistvu gre za to, da Eh, fosilna, eh, fosilna eh, vire, fosilne vire nadomestimo z, bio, z biološkimi naravnimi viri in to je tudi konec koncev pomemben steber tudi krožne ekonomije, ki je naš skupen cilj. Thank you very much. I see... Hvala lepa. Vidim gospod Dančijo da želi besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Evropska unija je zelo upletena v program uh, obzorje 2020, eh, ki je eh, del eh, okvirnega programa za raziskave, razvoj in inovacije do leta 2020. Cilj Evropske unije je razvoj bioindustrije. To je namreč zelo pomemben del biogospodarstva, ne samo v Evropi, temveč na mednarodni ravni. In To je zelo pomembno za ustvarjanje delovnih mest, za oživitev gospodarstva in za doseganje cilja eh, pametne rasti, eh, ki eh, spodbuja vključevanje do leta 2020 in ki omogoča tudi um, prehod na dekarbonizirano gospodarstvo do leta 2050. Kot je gospod poročevalec povedal, um, to predstavlja eh, tudi javno-zasebno partnerstvo v obsegu 3,7 eh, milijarde evrov. Eh, in eh, na ta način bomo lahko eh, naravne vere, obnovljive naravne vere preobrazili z inovativnimi tehnologijami v gorivo. In mislim, da je uporaba biorafinerij nekaj, kar bi nam omogočilo samostojnost evropskega gospodarstva v odnosu do uh, fosilnih eh, goriv. In to bo tudi pripomoglo k izboljšanju eh, podnebnih razmer. 25 eh, letalskih družb je tudi sprejelo uporabo mešanice alternativnih in tradicionalnih goriv pri 5000 letih in takšno gorivo bi lahko eh, tudi proizvajali eh, v eh, Evropski uniji in če bi to gorivo ustrezalo zahtevam letalske industrije, potem bi lahko to gorivo uporabljali v letalski industriji in tudi, tudi, to bi tudi omogočilo um, manjšo odvisnost od fosilnih eh, goriv. Prav tako bi eh, to pripomoglo tudi k um, delovnim mestom v tej industriji in k eh, rasti tega biogospodarstva. Želeli bi, da se to razvija veliko bolj hitro kot tradicionalni sektor biogospodarstva. Evropa uh, namreč ima tehnološka sredstva, s katerimi lahko izkoristi svoj potencial. Predlog komisije analizira različne opcije, ki omogoča uresničevanje tega programa um, za bioindustrijo v okviru programa uh, obzorje 2020 in to s pomočjo javno-zasebnega partnerstva Eh, na področju bioindustrije in zato potrebujemo strategijo za eh, eh, novo industrijsko politiko v Evropi. Strinjam se, da je treba to delno financirati tudi neposredno iz industrije. Ni samo konzorci tisti, ki mora to financirati oziroma podjetja, ki ga sestavljajo. Res je, da imamo celo vrsto industrijskih sektorjev, ki so pripravljeni financirati individualne projekte. To rešitev smo že sprejeli v eh, okviru eh, skupnih podjetij, naprimer na področju inovativnih eh, zdravil. In lahko samo podprem takšen predlog, ki ga je oblikoval poročevalec. Hvala. Hvala lepa. Še kdo, gospod Damato? Gospod Damato. Il partenariato pubblico-privato fra l'Unione Europea e il Consorzio. Javno zasebno partnerstvo med Evropsko unijo in eh, tem konzorcijem mora prispevati dodano vrednost k raziskavi razvoju z racionalno uporabo omejenih bioloških eh, virov, obenem pa je potrebno zagotavljati tudi eh, varna in dostojna mesta. Ampak pozor, odbor za ekonomsko stanje odbor, pravi, da sicer lahko z bioindustrijo prispevamo k znižanju izpustov CO2, ampak izpust toplogrednih drugih toplogrednih plinov ni nujno znižen. Tako da tu so kar nekaj eh, številna tehnična vprašanja, ki jih je potrebno poštevati, da se prepreči sprejemanje odločitev, ki bodo na koncu koncev škodljive za okolje. Ključni cilj bioindustrije mora biti prispevati k neodvisnosti Evrope od eh, fosilnih eh, virov. Državam članicam je potrebno omogočiti doseganje tudi doseženih eh, ciljev, dogovorenih ciljev, kar zadeva spremembe podnebja in kar zadeva izpustitev topogrednih plinov. Treba je povedati, da se tu lotevamo modela Innovative Medicine Initiative 2, Eh, in vse to je omejilo tudi neodvisnost znanstvenih raziskav. Tako da se moramo vprašati, ali poleg možnosti eh, prispevanja tega konzorcija k eh, skupnemu podjetju, ali je morda predvideno tudi neposredno financiranje enega od podjetij v konzorciju kot prejemnika sredstev oziroma podpore. Pomembno je namreč, da tu ne pride do nekakšnega podjetja, so prikritega lobiranja, eh, tudi kar zadeva politiko za usmerjanje razvoja. Zato z tega vidika menim, da gre za nek eh, streljen predlog, ki nikako ne bo predlagal k, eh, prispeval, pardon, k nadaljemu razvoju raziskovanja inovacij. Hvala, gospod Van Nistelroj. Ja, želim besedo, hvala. Imam nekaj pripomp eh, in najprej se bom navezal na vaše zadnje vprašanje. To je zelo težko razumljivo vprašanje. Ne gre namreč za neodvisnost eh, raziskav in razvoja, temveč za uporabo znanja v Evropi. Lahko imate vprašanje tisoče profesorjev eh, in njihovo inteligenco, ampak če industrija tega ne uporabi, potem bomo izgubili vodilni položaj v svetu. Vemo, da eh, velika podjetja lahko gradijo svoje rafinerije drugot po svetu, eh, lahko uporabljajo svoje materijale, kompozite drugot po svetu. Vprašanje je, ali industrija to uporablja in na kakšen način kakšno je to sodelovanje. Mislim, da je zelo pozitivno, da imamo takšen pristop k raziskavam. Najpomembnejše, kar vidim pri tem, pa je naslednje. Položaj regij postaja vedno močnejši. Na začetku je bil ta konzorcij neka eh, evropska struktura, se pravi, v to gre nek denar in potem lahko dobimo iz tega projekta nekaj drobtinic. Ampak eh, tu eh, gre res za odgovornost, ki jo imajo partnerji v regiji, naprimer gospod Bogovič je to omenil za Slovenijo. Če imamo to odgovornost, potem eh, Eh, investiramo v nek projekt, eh, to je pač eh, udeležba vsakega partnerja, ampak na to pa pričakuje denar nazaj za svoj sektor, naj si bo za kmetijstvo, za gozdarstvo, pač za katerikoli sektor že gre. In tu vidimo, da gre za decentralizacijo upravljanja in tu vidimo, je naša priložnost. To je natančno ta pristop pametne specializacije. Kdor želi delati na področju biogospodarstva, lahko to stori, če neka regija želi tu imeti vodilno ulogo, potem lahko to stori in se tudi poveže z drugimi eh, regijami, eh, ki eh, želijo delati na področju biogospodarstva na ta način in ki želijo biti tu pionirji. Se pravi, ne gre za centraliziran management, kjer imamo samo nekaj velikih podjetij oziroma nekaj eh, podjetij, ki si lahko privoščijo raziskave in razvoj, eh, temveč je to decentralizirano. Lani se spomnim eh, srečanja v Bratislavu in takrat je bilo veliko držav, ki so izrazile željo po uporabi biogospodarstva, kajti to lahko dobro uporabimo v kmetijstvu, naprimer. Ni potrebno, da ste velika metropola ali veliko mesto za to, da uporabljate bioenergijo. Eh, uh, Gospod Bogovič je rekel, Eh, organiziramo predstavitev skupaj z odborom ITRE, odlična ideja. Morda eh, bomo kasneje na sestanku koordinatorjev govorili tudi o tej zamisli zelenih, da bi pripravili eh, poročilo na lasno pobudo. Ampak to pa je tako blizu vsem regijam, da mora biti res v ospredju vsakega takšnega poročila. Če bomo imeli predstavitev ali pa eh, poročilo na lasno pobudo, mora biti eno ali drugo zelo blizu te, eh, tega biogospodarstva. Ne gre samo za energetske vire, temveč eh, za nasplošno gospodarstvo, ki temelji na te biomasi to je gospodarstvo, ki temelji na tem novem pristopu. Prejšnji eh, teden, eh, ko se je sestal eh, G7, je predsednik Trump pač rekel, Eh, to eh, ni eh, pomembno, ta COP21 sporazum ni pomemben, ampak gospa Merkel je odgovorila, da bo pač Evropa morala prevzeti svojo odgovornost. In to bo tudi zelo pomembno za prihodnost. To je moje stališče. Ne smemo razvodeneti tega predloga, treba ga je kvečemo okrepiti. Hvala lepa, še kdo želi besedo? Ne, v tem primeru pa dajem besedo eh, gospodu Valdemaru Koktu iz Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa poročevalcema, zlasti gospodu Bogoviču in hvala tudi gospodu Fanisloju, ki je en od očetov te pobude, ko je bila ta ideja prvič eh, predstavljena pred nekaj leti. Razumem, kakšne so poslovne realnosti te pobude. Amandmaji, ki jih želi komisija, so zelo omejeni in omogočajo eh, industriji, da se udeleži ne samo um, financiranja na eh, ravni konzorcija, temveč tudi na ravni projektov in to je eh, za nas samo tehnični amadma in upam, da ga boste lahko podprli. Na to bi podprl tudi eh, komentarje v zvezi z vrednostjo biogospodarstva. Komisija je pred dvema tednoma objavila poročilo, ki kaže na pomembnost biogospodarstva za regije. Industrija, ki temelji na biomasi, je regionalne narave. Naj gre tu za odpadke, naj gre tu za uh, gozdarske vire, za les eh, ali za kakršno koli drugo obliko uh, biomase. To, ta je vedno lokalne narave in to je vedno upeto v neko regijo. Uh, videli eh, ste, da imamo takšne eh, projekte tako v Nemčiji, v Italiji, v Franciji. Veliko držav je že ugotovilo, da biogospodarstvo eh, ima svojo vrednost. Izpostavljena je bila tudi pomembnost krožnega gospodarstva in tu ne gre samo za energetske vire. Bioindustrija uporablja vsake biološke vire za energetske vire Eh, recikliranje, eh, za eh, izrabo vseh vrednih materialov, naj si bo beljakovin, plastik in tako dalje. Vemo, da se pri tej industriji vsi viri izrabljajo in verjamemo v prihodnost krožnega gospodarstva in mislim, da biogospodarstvo mora imeti na voljo vsa orodja, ki mu omogočajo boljše delovanje in ti amadmaji, ki jih predlagamo, gredo v to smer. Gospod Bogovič, izvolite. Veseli me, da <clears throat> govorimo isti jezik, se pravi na eni strani eh, se vsi zavedamo pomena eh, bioindustrije, industrije, industrije, ki, kot je že rečeno, ne samo v energetskem sektorju, ampak tudi v ostalih sektorjih nadomešča eh, fosilne vire z naravnimi viri. To je tudi velika priložnost tako na področju kmetijstva, gozdarstva in v ostalih primarnih panogah, ki so, kakor je bilo rečeno, eh, povsod po Evropi in eh, te biomase se enostavno ne da prevažati tisoče kilometrov dalje, zato je tudi zelo pomembno za ta regionalni razvoj. Drugo, kar je, seveda vsi tudi strinjamo, da je potrebno s to poenostavitvijo približati ta sredstva, ki so v okviru Horizona tistim, ki imajo konkretne projekte in eh, se ne želijo eh, eh, zgubljati v labirintih časih prevelike administracije in mislim, da so to tisti cilji, v katerih katerim smo vsi zavezani, zato me veseli, da so bila stališča enotna. Eh, kot je bilo že rečeno, omenmaji, eh, vekolikor bodo je rok določen, eh, matični odbor ITRE je tisti, ki bo potem tudi dokončno podal poročilo. Vsekakor pa, kot sem že napovedal, imam namen podati to pobudo, da naredimo to izmenjavo mnen, kjer se bomo še pobližje seznanili s to aktualno problematiko, ki je zelo, zelo pomembna tudi za naš odbor, odbor za regionalni razvoj. Hvala lepa. Bomo preverili možnosti za organizacijo te predstavitve. To bi bilo res zanimivo, pa vsem se strinjam z predstavnikom komisije. Tudi to je zelo pomembno za regije. Moramo razumeti, da ne gre tu za težavo enega podjetja, dveh podjetij ali dvajsetih podjetij, temveč je to priložnost, priložnost za regije, da uporabijo vse eh, vire, ki so na voljo, ki zaenkrat še niso viri, ki so morda ta hip še težava, ampak ki lahko postanejo viri. In to je pomembno za regionalni razvoj in povsem se strinjam z vsemi izraženimi mnenji. Hvala lepa za vaš osnutek mnenja, gospod Bogovič. 1. juni je rok za vlogo amadmajev in 20. junija bomo glasovali o tem mnenju. Pa bomo tudi mnenje predstavili odboru IMKO. Naslednja točka pa je izmenjava mnen z gospodom Kalasom, ki je tu. Je tu. ladies and gentlemen. Dobro, gospod in gospodje. Naslednja točka je izmenjava mnen z gospodom Kalasom, ki je eh, odgovoren za eh, skupino, ki eh, vodi poenostavitve pravil v zvezi z strukturnimi skladi. Skupina je bila ustanovljena julija 2015. Eh, in sicer ima skupina 12 članov in njen namen je, da svetuje komisiji na področju poenostavitve in zmanjšanja upravnega bremena. Skupina se je devetkrat sestala, 16. maja nazadnje in 11. julija se bo zopet sestala. Na teh eh, sestankih eh, je skupina obravnavala različne vidike poenostavitve, naprimer eh, e-vlada, dostop do financiranja za MSP-je, finančni instrumenti, boljše deljeno upravljanje, mm, enostavljena pravila za dostop do evropskih vlada sredstev. Prav tako bo skupina pripravila tudi eh, smernice za politiko po letu 2020. Gospod Sim Kalas eh, vodi to skupino, torej bivši podpredsednik eh, komisije. In uh, Zelo me veseli, da se nam je danes lahko pridružil eh, za pregled eh, dela te skupine. Zadnji tak pregled je bil leta 2016 in upam, da nam bo lahko dal tudi upogled eh, v zaključke. Najprej mu dajem besedo za predstavitev, potem pa bom dala besedo še članom za vprašanja in komentarje in upam, da bomo imeli zelo plodno razpravo. Izvolite, gospod Kales. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani gospe in gospodje. Hvala za to priložnost, za to možnost, ki ste mi jo dali za razpravo o tej pomembni temi. Pred dvema letoma sem se strinjal, da bom vodil to uh, skupino na visoki ravni. Uh, v zvezi s poenostavitvijo pravil in to iz dveh razlogov. Prvič sem eh, prepričan, da je skupno upravljanje in poenostavitev pravil ključnega pomena za eh, boljše življenje in boljše eh, delo. Prav tako pa je to tudi možnost, da se hitreje izkopljemo iz gospodarske krize. Prav tako pa sem eh, prepričan tudi v to, da je treba uresničevati eh, in izvajati pravila na bolj učinkovit način. Imamo 12 eh, strokovnjakov v naši skupini, to so strokovnjaki, ki so menedžeri, ki so partneri, ki so podjetniki, ki imajo MSP-je. Eh, torej ljudje, ki eh, prihajajo iz prakse in na to eh, nekaj članov je tudi politikov, kot sem sama, pa tudi bivši član odbora za nadzor proračuna. In ko sem bil sam za to področje odgovorenstva, zelo veliko o tem razpravljam. In mislim, da ta raznolikost, ki zaznamuje našo skupino, nam tudi omogoča, da oblikujemo priporočila, ki so konkretna, ki so realistična in ki temelijo tudi na izkušnjah o tem, kaj je bilo uspešno in kaj ni bilo uspešno v preteklosti. Prav tako mislim, da lahko tudi eh, spremenimo način razmišljanja in omogočimo vzpostavitev zaupanja na nacionalni, regionalni in pa eh, evropski eh, ravni, zato da bo evropski projekt uspel. Bolj, ko razpravljamo o podrobnostih, bolj sem prepričan, da je pomankanje zaupanja največji problem zelo pogosto, namesto da bi razpravljali o dejanskih problemih, smo ubrali neke krajšnice. Prvič smo eh, želeli vsako vprašanje, vsak problem um, urediti na zakonodajni ravni. Imamo več kot 600 strani uh, zakonodaje v um, ki je že objavljena in več kot 5000 smernic. In mislim, da tega eh, noben koristnik eh, in tudi noben eh, poblaščen organ ne more v celoti razumeti in dojeti. Avtori teh smernic so slejko prej ugotovili, da so te smernice vodile v večje število vprašanj kot eh, rešitev in to vodi tudi v nevarno idejo, o kateri vedno eh, več razpravljamo in sicer je to, da problem v tem, da včasih rešujemo problem na ta način, da oslabimo eh, management in v tem primeru je nezaupanje še večje. In na osnovi vseh teh razprav ugotavljam, da mikromanagement eh, strani komisije ni ustrezen. Potrebujemo dejansko subsidijarnost. Evropska komisija mora eh, pustiti državam članicam in regijam, da upravljajo eh, te projekte na regionalni oziroma nacionalni ravni, treba jim je zaupati in koristniki morajo uporabljati tista pravila, ki jih že uporabljamo na nacionalni eh, ravni. In skupina na visoke ravni je želela razmisliti o tem, kako bi takšen model izgledal. Najprej bom pregledal, kaj je komisija že naredila, kaj je komisija že naredila, v okviru obdobja 2014-2020 in kaj je skupina predlagala. Glede na to, da je izvajanje v teku, moramo biti previdni. Ne smemo uvesti sprememb, ki bi vodile v nestabilnost. Ampak v nekaterih primerjih so bile spremembe možne in rezultati so že vidni. Na to se bomo sredotočili na obdobje po 2020 in videli boste tudi specifične predloge eh, v dokumentu, ki bo pripravljen v prihodnih tednih, ampak eh, zaenkrat vam bom podal nekaj konkretnih primerov. Glede obdobja 2014-2020, eh, kot veste, smo sprejeli šest poročil na različne teme. Eh, e Eh, vlada, finančni instrumenti, poenostavljene eh, stroškovne opcije, dostop eh, do financiranja, platirana zakonodaja in podobno. Pri e-vladi je glavna zahteva stabilnost pravil. Potrebujemo namreč čas, da vzpostavimo pravila, ki vzpostavimo se uporabljajo, ki so učinkovita in če se ta pravila eh, spreminjajo, potem eh, učinki eh, e-vlade ne morejo biti v celoti izkoriščeni in potencijal ne more biti v celoti izkoriščen. Na, na to goldplating, to je neposreden rezultat pomankanja zaupanja v naš sistem. Treba je ponovno vzpostaviti zaupanje držav članic v eh, dostop eh, do teh eh, virov financiranja in pri tem se je treba izogniti spremembam pravil, ki bi vodile v nestabilnost, v zmedo, ampak vseeno pa mislim, da so nekatere zakonodajne spremembe potrebne. Zahvaljujem se komisiji, Eh, ki je vključila veliko predlogov, ki smo jih oblikovali, zlasti glede poenostavljenih stroškov, je predlog zelo dober. Prav tako se zahvaljujem tudi odboru regi, da podpira te pomembne predloge in upam, da bo tudi razprava o omnibusu čim prej zaključena, zato da koristniki lahko dobijo dostop do teh, teh verov. In, uh, čestital bi tudi eh, odboru regij eh, za poročilo v zvezi z temi eh, temeljnimi kamni kohezijske politike. In naše, eh, naša priporočila v zvezi z revizijo, naprimer, so dober primer eh, nezakonodajnih eh, rešitev za obdobje 2014-2020 eh, večino eh, pritož prihaja oziroma se nanaša na prejšnja pravila, ki so medtem že spremenjena. V vsakem primeru pa eh, vedno znova slišimo, da potrebujemo več preventivnih pristopov. Nekateri revizori menijo, da bo to poseglo v njihovo neodvisnost, ampak mi menimo, da je treba uh, omejiti vsa tista pravila oziroma vse tiste sporazume, ki uh, eh, izpodkopavajo zaupanje. Do slej eh, so revizori samo dodajali različne uh, točke na svoje sezname uh, zadev, ki jih je treba pregledati, uh, ampak uh, sedaj bodo imeli omejeno število uh, postopkov, ki se ne bodo več podvajali. Uh, po letu 2020 je treba narediti še več. V zadnjih letih so eh, ti eh, skladi imeli eh, velik dober učinek na razvoj regij. In to tudi zato, ker smo investicije na ravni Evropske unije boljše povezali z javnimi razpisi, z večjo transparentnostjo in tako dalje. Imamo tudi bolj učinkovite profesionalne nadzore, ampak pogosto se še vedno soočamo s situacijo, kjer eh, pozitivni eh, učinki mm, niso dovolj vidni in kjer je kritika še vedno eh, zelo stroga in število goljufij preveliko. In vedno več pravil je bilo vedno znova sprejetih v odgovor na to, kar je zopet samo mm, ohromilo regionalne in eh, nacionalne in lokalne administracije, ki eh, so na ta način vedno manj učinkovito upravljali s temi sredstvi. Se pravi, za v obdobje po 2020 eh, želimo veliko manj pravil, kar ne pomeni, da je treba vse znova napisati, ampak za veliko pravil velja, da lahko ohranimo sedanje besedilo, kajti sicer bo to eh, privedlo do zmede. Takšna stabilnost je potrebna. In uh, preoblikovanje sistema vsakih sedem let, eh, kot smo to delali doslej, mislim, da ni učinkovito, potrebujemo stalen pristop, ki ne bo več povezan z eh, programskim obdobjem. Ampak najprej je treba zelo poenostaviti to, kar že imamo. Naprimer, eh, pravila glede. Um, Eh, projektov, ki ustvarjajo dohodke, geografska, eh, geografska dostopnost do sredstev in tako dalje. Torej vse to eh, je treba poenostaviti in tudi pravil ne smemo predstavljati samo kot smernic, kajti te na to že imajo težo neke zakonodaje. Uh, Drugo veliko vprašanje, ki bi ga izpostavil, pa je celotno, eh, celotno poenotenje eh, horizontalnih pravil, naprimer kot so državne pomoči. Tu gre za pravila, ki niso eh, del uredbe o kohezijskih sredstvih. In druge horizontalne, drugi horizontalni ukrepi eh, lahko eh, že eh, ponudijo rešitve, naprimer v okviru obzora 2020. In tudi to bi izpostavili za prihodnost. Podobne projekte je treba upravljati na podoben način, ne glede na to, kakšen je management. Na to potrebujemo poenoten revizijski sistem. Če si pogledamo statistične podatke, vidimo, da večina projektov sploh ni eh, podvržena reviziji. Nič je cela ena odstotka mm, eh, projektov eh, pregleda komisija in iz teh številk je jasno razvidno, da ko se ljudje pritožujejo glede revizij, sploh ne govorijo o revizijah, temveč o pregledu mm, upravljanja, ki pa se uporablja za 100 odstotkov vseh projektov. Potrebujemo rešitve, s katerimi bomo omogočili eh, veliko preprostejše eh, preglede. Na ta način bomo lahko ponudili preprostejše rešitve. Ampak, če zahtevamo od eh, nadzornih organov, da še enkrat pregledajo vse, kar so nacionalni pristojni organi že pregledali, potem jasno prihaja do podvajanja. Na to integriran pristop ne sme eh, temeljiti na eh, obsegu sredstev, ki je namenjen vsakemu programu, temveč eh, zahteva resnično uporabo načela subsidijarnosti. To mora biti dostopno vsem, tudi če na začetku niso izpolnili vseh um, pogojev. To ne pomeni, da je treba na evropski ravni opredeliti vsako opcijo, temveč treba je prepustiti odločanje tudi ustrezni ravni vladanja. Zlasti tam, kjer učinkovit nadzor uporabe javnih sredstev že obstaja in to ne, to ne obstaja samo na evropski ravni. Treba je finančna sredstva razporediti skladno z nacionalnimi standardi, ki vladajo ki urejajo javni eh, sektor in ti morajo biti podvrženi nadzoru, ki že obstaja na nacionalni ravni. Treba se je osredotočiti na rezultate, na konkretne rezultate in to v omejenem eh, delu, eh, ki spoštuje načelo subsidijarnosti in to tudi ne bo poseglo eh, v nadzor, temveč bo omogočilo, da bodo države članice, nacionalni, regionalni, lokalni ravni izvajale te projekte na ta način, da ne bodo več po nepotrebnem trošile sredstev za podvajanje nalog. koristno bi bilo, če bi lahko to storili pred naslednjim programskim obdobjem. Istočasno je treba tudi odstraniti iz sedanje zakonodaje vsa podvajanja in vse, česar ne potrebujemo, na ta način bomo omogočili tudi drugim, da eh, lahko eh, hitreje začnejo izpolnevati pogoje. V prihodnih tednih bomo oblikovali uh, sklepe in priporočila glede obdobja po 2020. Prizadevali si bomo zlasti za ISA e uh, sklade, uh, da bomo lahko postopke močno poenostavili. In upam, da se boste 11. julija tudi uh, udeležili našega sestanka skupine kajti takrat bomo razpravljali o teh um, predlogih. Za obdobje po 2020 bomo pričakovali konkretne predloge komisije. Ja, z veseljem bom na tem sestanku 11. julija. Tudi naš predstavnik je prišel na to prvo visoko skupino in um, mi zaželil veliko uspeha. Um, torej, tudi sama bom z veseljem sodelovala na tem srečanju. Sedaj pa, kolegice in kolegi, uh, gospa Krel, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala gospod Kalas za to poročilo. V odboru za regionalne zadeve sem poročevalka za omnibus, oziroma sem bila poročevalka za omnibus in menim, o tem ste tudi že govorili, da v sedanjem obdobju 2014-2020 imamo dobre predloge v omnibusu, kar zadeva kohezijsko politiko. Mislim, da smo izglasovali prave rešitve. Ampak v svojem poročilu sem se seveda osredotočala na to, da se bo kohezijska politika spreminjala in sicer le ukolikor je to neposredno povezano z proračunsko uredbo. V Strasburgu smo imeli sestanek, ki ga je organizirala gospa Gresle kot eh, vodilna poročevalka in nekoliko me je presenetilo, da je tam gospa Gresle, ki je tam gospa Gresle, zelo izredno dejala, da v bistvu ne more oceniti, ali sprememba proračunske uredbe predstavlja nekaj pozitivnega ali ne. Eh, in da se boji, da bo to privedlo le še do nadaljne zmede in da niti sodelavci komisije eh, ni, niso dovolj eh, ustrezno usposobljeni za izvajanje te nove uredbe, kaj šele ljudje v državah članicah, ki se bodo zdaj morali na podlagi te uredbe ukvarjati z obračunavanjem projektov na najrazličnejših ravneh. No, to me je nekoliko presenetilo, kajti menila sem, da vsaj za področje kohezijske politike te poenostavitve predstavljajo nekaj smiselnega in razumnega in zanima me, kako vi to ocenjujete, eh, kar zadeva proračunsko uredbo kot celoto, kaj te gre za popolno spremembo dokaj delnosežnega zakonodajnega akta in zanima me, ali mi imate neko pogled v to, se vi predstavljate, ali je to nekaj pozitivnega ali pa dejansko to lahko vodi do še več kaosa, kot ga že imamo. Hvala. Thank you. Thank you. Hvala. Gospa Maletič. Thank you very much for your very... Hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Tega, kar je bilo že narejeno in tega, kar se sedaj pripravlja za prihodnost. Sem zelo vesela, da ste omenili zaupanje in to večkrat v svojem govoru. Kaj ti tukaj dejansko gre za zaupanje med komisijo in državami članicami in potem tudi znotraj držav članic med različnimi ravnmi in plastmi kaj ti stvari o tem, da um, ni tega zaupanja, torej um, mislim, da moramo izboljšati to stopno zaupanja. Omenili ste 5000 strani smernic in ne vem, ali sploh kakšen organ za upravljanje dejansko razume vse te smernice oziroma vse, kar se počenja na tem področju, torej kakšne so razlage za izvajanje uh, sredstev EU. Omenili ste EU upravljanje in to je zelo bistveno. Namreč moramo ugotoviti, kako razviti e-kohezijo. Eh, torej, ja, seveda, med državami članice in pa komisijo, ampak tudi znotraj samih držav članic. Tako da končni prejemniki sredstev ne bodo vedno znova poširjali številnih dokumentov um, organov za upravljanje oziroma organov za izvajanje uh, Ne, mislim, da je bolje, da spremljamo projekte v okviru sistema. Pa še nekaj, kar ste omenili, glede te opcije ponastavljanja stroškov. Ja, pri omnibusu smo naredili korak eh, naprej, naprej eh, nekateri predpisi so spremenjeni, ampak še vedno imamo revizore, ki želijo priti do torej tega, kaj se unese. Eh, mislim, da se moramo osredotočiti seveda na rezultate. Ampak gledajte, vedno se osredotočimo samo na vnos in ne na rezultate. In prav zato ne moremo priti do te uh, eh, ponastavljene opcije za stroške. In številne države sploh ne želijo spremeniti svojega pristopa. In to je problem. Toliko hvala. Thank you very much, Mr. Van Miltenburg. The floor. Gospod Van Miltenburg. Mm -hmm. Hvala, predsednica. Hvala, gospod Kalas, za predstavitev. Čestitke vam in pa drugim članom te visoke skupine za to delo. Do sedaj imam nekaj vprašanj. Lepo je, da govorite tudi o večji stabilnosti. Se strinjam z vami, mislim, da ni pametno, da vsak mandat spreminjamo vsa pravila. Potrebujemo tudi določeno predvedljivost in stabilnost pri vsega načrtovanju in pa pri absorbiranju sredstev. Potem pa, ko gre za preverjanje upravljanja in pa za revizije, lepo, da ste menili ta enotni sistem za revizije. Ampak gledajte, govora je tudi o diferencijaciji. Govorili ste o kriterijih, o obsegu, področju. Ali bi, več, eh, ali bi lahko več povedali tudi o tem? Ali bi lahko imeli v prihodnosti različne sisteme z revizijo in kontrole v državah članicah? tudi odvisno od določene absorpcijske stopnje pri sredstvih. Potem drugo vprašanje. Tukaj v parlamentu smo večkrat že govorili o sinergijah. Ali bi pripravili končno priporočilo tudi za krepitev sinergij, torej med evropskimi strukturami investicijskimi skladi in pa drugimi programi Evropske unije, kot naprimer obzore 2020. Ali boste pripravili takšna priporočila. To bilo morda zelo dobra ideja. Potem um, bolj učinkovito skupno upravljanje in racionalizacija tega, kako bi to lahko veljavljali v praksi, kakšna so vaša priporočila in imamo vprašanje, ali moramo okrepiti izvajanje tega načela partnerstva na tem področju, ali potrebujemo boljši poslovnik oziroma boljši kodeks ravnanja, kakšna so vaše priporočila? Hvala, gospa D'Amato. Hvala lepa. Hvala tudi gospodu Kalasu za prisotnost. Vemo, da na tej pomembni tematiki poenostavitelja že od oktobra 2015. Eh, poznamo tudi to vrsto priporočil, ki ste jih eh, tu predstavili. Dve pripombi. Zdaj imam dve vprašanji. Na podlagi vaših izkušenj in opravnega dela, kaj menite o predlogu, da se eksante pogojevanje, ki je specifično usmerjeno v partnerstva, ne domesti z vključevanjem različnih partnerjev, ki so vključeni v Eh, vemo, da je vključevanje partnerjev obvezno, ampak vemo tudi, da eh, ravno kar zadeva deležnike, kar zadeva naša volina okrožja, je pogosto to vrstno sodelovanje bilo zgolj formalno, ne tudi dejansko. Tako da bi predlagali eh, specifično eksante pogojevanje z eh, preverjanjem po sklenitvi partnerstva in zanima me, ali bi to lahko bil način, kako pomagati pri tem, da se izboljša sodelovanje vseh eh, organizacij civilne družbe, ki se pogosto eh, čutijo eh, odrinjene, še posebej, kar zdiva vlade držav članic. In ali lahko poveste tudi kaj več v zvezi z pravili o evropskih sredstvih? Namreč na spetni strani Gnane direkcije za regionalne deleve je govora o tem, da se strukturni skladi upravljajo tudi za financiranje že odobrenih projektov na centralni ravni. Če nam lahko date kakšno informacijo več s tem v zvezi. Hvala še kdo. Kakšne pripombe? Članov, komisija, želite besedo? Hvala. Rad bi se zahvalil gospodu Kalasu. Eh, torej, za predstavitev. Pa tudi vam predsedujoče, da ste ga povabili. Hvala lepa torej za to inteligentno razpravo o tem, kako ne bi izgledalo to obdobje in pa tudi naslednje obdobje. Kot je povedal gospod Kalas, visoka skupina pripročila veliko predlogov in veliko teh predlogov je že vključenih v omnibus, torej to glede eh, prostavne opcije za stroške, prav tako pa tudi vsega, za te elektronske različice dokumentov, tudi to se nanaša na Omnibus in bomo to še nadgradili tudi v prihodnosti. Potem, glede tih pregledov revizi, ehm, komisija in pa revizori smo že upoštevali določena priporočila visoke skupine. Naj dopolnim to, kar je že povedal gospod Kalas. Revizori so tudi vključeni v eh, preverjanje, No, ne vem, um, morda bi to še enkrat rad eh, podaril. Glejte, prav je, da upravljalni organi tudi gotovijo, kateri postopki niso pomembni, tudi za revizor je to dobro. Sedaj mislim, da lahko rečem, torej, da um, smo že začeli proučevati to, katere postopke se da ponastaviti. In torej, če um, kdo reče, gledajte, ti postopki niso relevantni um, in stopna napake, naprimer, celo um, nižja kot v vaši državi, potem bodo gotovo organi to upoštevali. To ni kaznovanje, gre samo zato, da bomo ugotovili, katere stvari niso relevantne. In tukaj se seveda tudi že veselimo priporočil visoke skupine za obdobje po 2020. Ne bomo se tako odzvali, tako kot um, pri prejšnjem obdobju, torej sedaj 2014-2020. Takrat smo zelo hitro pripravili Eh, pripombe. Torej, za obdobje po letu 2020 pa sem prepričan, da um, bo tudi komisija poštevila to, kar počne visoka skupina. Torej, zaenkrat smo tiho, ampak um, to, kar počnete, bomo gotovo poštevali. Mislim, da um, sedaj, ko se pripravljamo na novo obdobje, mislim, da je smiselno, um, da še nismo tako zelo aktivni, ampak se pa na vsak način pripravljamo. Um, torej, včasih. Um, nas drugi poslušajo, včasih ne, ampak kakorkoli že, mislim, da visoka skupina zelo pomaga pri naši skupni razpravi. Hvala lepa. Ne, raje sploh ne bom poskusila z imenom. V redu. Veliko zanimivih vprašanj smo slišali. Torej sedaj govorimo o naslednjem obdobju po letu 2020, ampak tudi tukaj v našem odboru smo že govorili o omnibusu v preteklosti in smo pripravili konstruktivno stališče in zelo pomembno dogotovimo, kakšna bo prihodnost in kakšne bodo te spremembe pri predpisih ehm, sploh za to obdobje 2014-2020. In potem še vprašanje z moje strani. Sedaj ne pričakujem, da se bo komisija na to odzvala, oziroma da se boste odzvali čim prej na te predloge za obdobje po 2020. Glejte, sedaj mislim, da sploh nihče ne želi govoriti o obdobju po 2020, kot da je to nek tabu. Ampak tukaj pa govorimo o tem v našem odboru. Pa vendarle govorimo. Torej, kaj pričakujete od tega zadnjega sestanka skupine na visoke ravni in kakšna priporočila um, imate torej, za to obdobje po 2020? Hvala lepa spoštovani člani odbora, hvala lepa, gospa predsednica. Ja, seveda ste se dotaknili številnih občutljivih točk. Kot prvo, bi vas rad spomnil, pa tudi sebe, o tem, da je bila ta skupina ustanovljena za to, da bi spremljali ponastavitev pravil in predpisov in to v imenu prejemnikov sredstva, upravičencev. Torej, pogovarjamo se z različnimi akteri, z različnih sektorov. Eh, z vsemi se pogovarjamo in torej po vseh teh razpravah smo se vse zapisali in bomo to vključili v naše poročilo. Torej tukaj je bilo glavno govora o postopkih, o podrobnostih, sedaj pa ste tudi vi dejali, da bomo šli naprej in bomo govorili o bolj širokih vprašanjih in področjih. In ja, spoštovani poslanci, marsika zanimivega ste omenili, naprimer finančna uredba. No, gospa Gresle, lepo pozdravljeni. Odlično smo sodelovali eh, pri proračunski razrešnici, ko sem podpredsednik komisije. In takrat smo predvsej ukrepili nadzor pri proračunski razrešnici, porabi sredstev. In smo precej izboljšali eh, to področje stopnje napake. Skupaj z računskim sodiščem smo veliko naredili na tem in smo prišli do neke spremljive ravni za vse. In sedaj mislim, da je veliko govora o tem, torej kaj je sploh spremljiva stopnja napake in kaj ni več. Torej, kaj se lahko spreme in eh, česa ne. Glede finančne uredbe. To seveda bo zelo žgoča politična tema. Sedaj seveda delamo na podlagi zakonodaje, ki jo imamo, torej glede evropskih naložbenih um, skladov, kohezijskih skladov in podobno. In sedaj imamo to finančno uredbo, to je nekakšno jedro, glavna ideja tega dela. No, ampak marsikaj je tukaj odvisno tudi od vas, od parlamenta in pa tudi od držav članic. Torej, kakšni bodo rezultati. To je marsičem odvisno tudi od vas. Bi pa rad tukaj izpostavil še nekaj drugega. Po eni strani lahko rečem, da imamo neto plačnice, države, ki financira Evropsko unijo in te želijo, da je poraba sredstev smotrna in da je vse skupaj v redu vodeno. No, drugi ki pa tega ne zmorejo narediti, pa seveda želijo nekaj drugega in so malo zadovoljni s temi predpisi. In prav tako imamo potem še uradnike, ne vem, v Evropski komisiji, potem v organi za upravljanje, posod v državah imamo uradnike. In nišče ne želi zagrešiti napake. Kako se sedaj izviti iz tega labirinta? Prav zato sem prej omenil zaupanje. Tukaj se pojavljajo določena tveganja, torej kako sprejetje tveganja. Sedaj težko rečem, da bomo prišli do neke aritmetične uh, formule, to je tudi zelo politično vprašanje, tako kot veliko drugih področji. Naprimer, naj omenim skupno deljeno upravljanje. Kako je s tem? Gledajte, tudi to ni neka aritmetika, potrebujemo ustrezno ravnoteže. Na eni strani imamo centralizirano sprejemanje odločitev, na drugi strani pa spremanje odločitev na ravni držav članic. Tukaj potem tudi vidimo diferencijacijo, ki ste omenili. Gospod Kasperček, tudi vi ste omenili naslednje. Namreč to je razprava, ki poteka. Tudi v naši skupini smo veliko govorili o tem, torej o tej diferencijaciji. Treba gotoviti, kakšna je evidenca, in torej, ta preteklost pa te tudi vpliva na to možnost, kako uporabiti možnosti diferencijacije. Torej, eni imajo določeno evidenco, določeno preteklost, drugi pa ne, ampak tudi ti drugi želijo, da se jih eh, obravnava z več zaupanja. No, vi tukaj seveda morate govoriti o tem, uh, v prihajoči razpravi. No, ampak, kar se tiče diferencijacije, naj povem, da smo mi razmišljali o tem, v nekaterih državah, naprimer Avstrija, um, so predlagali, kako napraviti um, nekaj iz tega. In naša visoka skupina bi predlagala naslednje. ta diferencijacija potrebuje dodatne smernice. Ampak, um, kot rečeno, to ni aritmetika, um, gre tudi za zaupanje. Potem EU upravljanje, ne vem, kaj se bo zgodilo s finančno uredbo. Seveda si vsi želimo bolj enostavnih pravil in pa večjo preglednost. Potem samo e-upravljanje. To je bila ena izmed najbolj zanimivih razprav. Poslušali smo različne zainteresirane strani in veliko je bilo govora o tem. Sploh vidimo, da vsi želimo stabilnost, kajti stvar je predvsej enostavna. Če boste vzpostavili sistem in če se boste odločili, da boste uporabili urodja e-upravljanja, In če boste vlagali v IT rešitve, potem tega ne morete spremeniti potem kar čez noč. To je naložba, to vse traja kar nekaj časa. Um, torej, tega ne moremo spremeniti čez noč. Pri e-upravljanju je pomembna stabilnost, prav tako pa je stvar tudi v tem, da je izobra izobrazba različna tudi med samimi prejemniki sredstev. Če naprimer prejemniki sredstev niso usposobljeni za te možnosti, potem se ne bo v praksi nič zgodilo. No, pa potencijal e-upravljanja je ogromen, tudi po nastavitve se lahko še izboljšajo in v nekaterih državah so že marsikaj naredili, tudi v moji državi smo že marsikaj naredili. In mislim, da se lahko to izvajanje zakonodaje še izboljša. Potem je stabilnost sploh e-upravljanje, mislim, da izpostavlja to vprašanje. Naš predlog je, da bi zmanjšali število smernic. No, to je bil naš začetni predlog, ampak potem smo gotovili, ne vem, da imamo 5-6 tisoč stranitih smernic in želimo ublažiti tveganja za vsem tem. In problem je predvsem v tem, da ni pravega zaupanja. Torej, če organi za upravljanje ne želijo sprejeti odločitev, potem želijo dodatne smernice od komisije. In komisija seveda z veseljem pripravi te dodatne smernice. Seveda, ampak smernice ne bodo rešile problema. Eh, to bo samo odprlo nova vprašanja, vedno znova. Zato res prosim, da tudi vi pročite to vprašanje. Eh, naša eh, zamisla bila to, da bi v naše predloge vključili to, ne vem, da bi kar odpravili vse smernice. Imamo pa zakonodajo, to je to, vi ste sprejeli to zakonodajo odločitev in to je vse, brez smernic. Ampak seveda potem se moramo vprašati, kdo bo to potem tolmačil v praksi. Ne vem, to bi lahko potem rešili, ampak eh, zaenkrat smo zapisali samo to, da bi precej znižali število smernic. No, nekateri člani pravijo, gledajte, v nekaterih um, področjih pač potrebuješ smernice, torej ne moreš brez smernic. To je bilo nemogoče. Zato pač vi poslanci in pa drugi morate ugotoviti, kje so smernice smiselne in kje ne. Potem še eno zanimivo vprašanje. Gospod eh, Milterbrg, glede teh različnih skladov in pa pravil. Torej, naprimer, da ste MSP. Uh, oziroma prejemnik sredstev in se prijavite za ta sredstva iz različnih virov, um, z regionalnih skladov, iz obzora 2020 in potem na koncu gotovite, da obstaja razlika med temi. Torej, mi in pa skupina strokovnjakov smo pa dali predloge za komisijo in pa za zakonodajni postopek na splošno, uh, namreč, da potrebujemo določeno usklajevanje No, potem se ugotovi, da so tudi skladi politično različni. Sveda, ja, tudi to je res, obstajajo različne politike, politične nijanse, ampak postopki pa vendarle mislim, da morajo biti usklajeni ali pa vse podobne. No, potem smo slišali tudi različne druge ideje in tudi komisije o tem govorijo, ali bi lahko imeli samo en sklad z istimi pravili. No, ne vem, če bi šlo v to smer, morda to nekoliko preveč, je to preveč um, zahteven izziv. Potem partnerstvo in pa civilna družba. No, gledajte, tukaj, ne vem, lahko nekako govorim tudi o imenu komisije, sam sem bil prej odgovoren za računsko razrešnico. In ja, vedno sem dejal, civilna družba mora biti vključena. Uh, To je zelo jasno. Kako to storiti potem v praksi? Konkretno, to je drugo vprašanje. Sam sem takrat zelo jasno predlagal, da bi bilo spremljeno odločitev takšno, da se zahteva tudi vključevanje partnerov iz civilne družbe. No, pa potem je kolega prišel k meni, kolega, ki je bil pristojen za zdravje in je rekel, pa kaj si sedaj naredil? Sedaj imam 60 partnerjev, In kako naj sedaj s tem upravljam, kako naj sedaj gospodarim s tem spremljanjem odločitev, če imam 60 partnerjev v dvorani in ne vem, kdo je sedaj bolj pomemben, kdo manj. Včasih partnerji niso ravno najboljši prijatelji med seboj, kot veste. Ampak kakorkoli že. Torej, tisti, ki spremlja odločitve, mora prosjeti odgovornost. In potrebujemo ustrezno teže, racionalno spremljanje odločitev ampak tukaj ni prave aritmetike, torej matematičnega pristopa. Ampak, gledajte, ne vem, eh, mislim, da akteri mora upoštevati civilno družbo. Če ne, je to zelo slabo za spremljeno odločitev. Če ni vključitve civilne družbe, potem je to problem tudi zaradi legitimnosti. No, ampak, gledajte, pri civilni družbi tudi je treba vedno uporabiti um, dobre prestope in pa doseči pravno teže. Naši člani iz skupine so izpostavili številne primere, naprimer pri urbanih politikah. Tam je bilo govor o tem, da potrebujemo konstruktivno sodelovanje med različnimi akterji. Potem še nekaj zanimivega centralizirano upravljanje pa skupno mešano upravljanje. Nekateri želijo kar odpraviti mešano upravljanje in želijo vse um, dati na raven centraliziranega upravljanja. No, pri nekaterih projektih, kot pri infrastrukturi, je to smiselno, da imamo centralizirano upravljanje. Pri velikih projektih je to smiselno, pri velikih projektih, um, čezmejni projekti, več držav skupaj in tako dalje v teh primerih je to smiselno, torej, da imamo centralizirano upravljanje. Ampak, gledajte, pri delenem upravljanju pa gre tudi za subsidijarnost. Tudi to je pomembno, tudi člani naše strokovne skupine so to večkrat povedali, namreč, da moramo razviti dejansko subsidijarnost in ukrepiti zaupanje med državami ter EU to zaupanje je zelo bistveno. To so naše pripombe in ugotovitve. Ta skupina strokovnjako se je nekako bala, da ne bomo prišli do dobrih idej, ampak mislim, da tudi če to gledamo z drugega zornega kota, torej tistega, ki spremljajo odločitve, uh, mislim, da lahko rečemo, da ta skupina vendarle je predlagala nekaj zanimivih idej. To se potem lahko da naprej, komisijo, parlament, svet in tako dalje. Hvala. Thank you, thank you, Mr. Hvala, gospod Kalas, v imenu člana našega odbora. Hvala za to predstavitev in za odgovore. Želimo vam veliko uspeha tudi na zadnjem srečanju in hvala lepa za upravno delo. Torej, sedaj lahko nadaljujemo, kar pomeni, da bomo zaključili z javnim delom sestanka. In seveda prosim koordinatore, da kar tako nadaljujemo. Um, lahko takoj nadaljujemo s sestankom koordinatorjev. Koordinator